we start the meeting uh, the agenda any comments on that začnimo s stankom dnevni red so pripombe ne dobro dnevni red torej lahko sprememo brez sprememb Na voljo so vsi jeziki, razen finščine, hrvaščine in malteščine. Z nami je tudi nov član oddelka odbora za zaposlovanje, to je gospod Joachim Starbati, ki je postal nadomestni član v odboru za zaposlovanje. Predstavlja skupino EKR in je nov član odbora. Točka 3 dnevnega reda. Potekala bo skupna seja Ekona in Empla glede izmenjave mnen o letnem pregledu rasti. Ta skupna seja bo pot, potekala v prisotnosti pod predsednikov kom, komisije Dombrovskisa in komisarke Tisen in eh, Moskoviti. Sestanek bo potekal jutri in opozarjam vas, da jutri začnemo ob osmih zjutraj. Upam, da boste danes večer odšli zgodaj spat, tako da boste, se boste lahko udeležili tega sestanka jutri od 8 do 10. To ne bo potekalo tu, temveč v dvorani Jan 4 kot 2. Kot veste, je zelo pomembno, da bo potekala ta skupna seja skupaj z um, odborom Ekon, tako da upam, da boste to vrstili med prednostne naloge. Še eno obvestilo. Hitro zaslišanje AI bo prav tako potekalo jutri od 15.03. do 15.04. Kar pomeni, da bomo morali biti res hitri. To zaslišanje predstavlja nadaljevanje razprav na katere smo povabili predstavnike mladih iz različnih držav članic pred volitvami. Sedaj pa imamo ponovno to hitro zaslišanje, speed hearing, potekal bo tudi sprejem približno stotih um, mladih, ki se bodo udeležili tega zaslišanja skupaj z nami. Gre za to, da mladi generaciji v Evropi pokažemo, da upoštevamo, da resno jemljemo njihova mnenja. Tako da upam, da se bo veliko število poslancev udeležilo teh zaslišanj. Poleg tega bodo na seji odbora prisotni tudi obiskovalci, 20 eh, obiskovalcev iz Grčije in tudi mm, prisotna bo skupina na visoki ravni, ki predstavlja sindikate. Vsi obiskovalci so lepo pozdravljeni. In tudi jutri bosta prisotni dve skupini, vsega skupaj bo približno 35 obiskovalcev. Te pa bomo pozdravili jutri. Če nišče ne ogovarja, lahko sprejmemo zapisnik z 20. novembra brez sprememb. Nišče ne ogovarja. Ne, dobro. Prehajamo na četrto točko na dnevnem redu. Tu gre za izmenjavo mnen z Mortenom Kjerumom, ki je direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice. kot veste, ta agencija deluje na zelo širokem področju, gre za temeljne pravice, za pravice invalidov, torej vse od pravic invalidov do pravic otrok, romov in tako dalje. Veseli smo, da ste z nami, gospod Kjerum, in uh, z zanimanjem bomo, vam bomo prisluhnili. Beseda je vaša. Thank you very much, Madam Chair. Najlepša hvala, predsedajoča, spoštovani poslanci. V veliko veselje mi je danes eh, prisostovati tem, tej izmenjavi men. Danes eh, je zanimiv dan, sedaj eh, praznujemo peto obletnico za obvezujoče veljave listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji. To je menik na področju razvoja temeljnih pravic v Evropi. Tako da najlepša hvala, da ste mi povabili ravno na ta dan. Seveda ne smemo pozabiti, da je listina o temeljih pravicah zelo močna, tudi ko gre za gospodarske in socialne pravice, ki so zelo relevantne za delo vašega odbora. Če si pogledamo, kaj se je zgodilo v teh petih letih. Če si pogledamo čas od 1. decembra 2009 do sedaj, mislim, da lahko ugotovimo, da smo lahko ponosni. Veliko se je zgodilo v Evropi. Razvili smo veliko trdnejši, močnejši okvir temeljnih pravic v Evropi, zato da bi zaščitili in izpolnili temeljne pravice državljanov Evropske unije. Ne bom navajal vseh elementov, temveč omenil samo glavne elemente, ki se nanašajo naprimer na zaščito žrtov. Direktiva o zaščiti žrtov je zelo pomemben korak naprej. Omogoča boljši dostop do pravosodja in podobno. Z novo komisijo imamo tudi podpredsednika komisije, ki ima v naslovu svojih nalog tudi temeljne pravice. Tudi okrepljen Evropski parlament vedno zagovarja temeljne pravice. Stvari so se torej premaknile naprej, okvir je trdnejši. Obenem pa se zavedamo, da ni časa za zadovoljstvo. Soočamo se z velikimi izzivi, temeljnimi izzivi, ne samo zaradi gospodarske krize. Nekatere politike mm, so bile izvane zaradi mm, gospodarskih sprememb, naprimer, ko gre za dostop do izobraževanja, pravosodja, delovnega mesta, do pravice do dela in mm, tudi prepoved diskriminacije. Ob tem bi mm, citiral papeža Frančiska, ki je nedavno obiskal parlament, naj navedem samo en citat njegovega govora kakšno dostojanstvo lahko uživajo moški in ženske, če so podvrženi vsakovrstni diskriminaciji. Kakšno mm, dostojnost si lahko nekdo obeta, če mu primanjkuje hrane in osnovnih potrebščin za preživetje. In še najhuje, če nimajo dela, ki bi zagotavljajo dostojanstvo. Mislim, da je to sporočilo, ki sodi v samo srčiko dela vašega odbora in zaščite temeljnih pravic. Naj torej orišem, kako poteka delo Agencije za temeljne pravice. Naj izpostavim tri najbolj ranjive skupine v tej situaciji. Tu gre za invalidne osebe, rume in otroke. Če si pogledamo invalidne osebe, verjetno veste, da velik ostotek invalidnih oseb ne dela. Približno polovica invalidnih oseb v Evropi je brezposelnih. Če si pogledamo oziroma primerjamo to z zaposlenim prebivalstvom, ugotovimo, da je približno 70 odstotkov oseb brez invalidnosti zaposlenih, tako da obstaja velika razlika med invalidnimi osebami in tistimi, ki to niso. Podobno je, ko si pogledamo izobraževanje, stopnja tistih, ki mm, opustijo šolanje na visoki ravni, je med invalidnimi osebami veliko više. Zaradi tega prihaja do revščine in socialne izključenosti. Tako da se, začne, se tako začne negativna spirala za invalidne osebe. CRPD, konvencija pravic invalidnih oseb je zato zelo pomemben menik. To je poskus eh, strani mednarodne skupnosti, da bi ta negativni razvoj preobrnili. Ta negativni trend um, pa ni poznan samo v Evropi. Lahko pa bi rekli, da je novost Evropi to, da je prvič ehm, Evropska unija na tem področju ratificirala mednarodno konvencijo. To ima posledice tudi za evropsko zakonodajo. Evropske institucije, tudi moja agencija, bodo morale torej spoštovati konvencijo. Izvedli smo tudi prvo revizijo naše institucije, tako da bi v luči konvencije lahko ugotovili, kako doseči napredek gre pa tudi za deljeno pristojnost Evropske unije. Pristojnost Evropske unije je predvsem na področju nediskriminacije pri zaposlovanju in seveda tudi zagotavljanje financiranja za razvoj. To sta dve izmed najpomembnejših eh, področji. Evropski strukturni skladi so tu zelo pomembni, njihova pravila so zelo pomembna. Pravila zagotavljajo, da se posvetujemo tudi z, z manjšinami in upoštevamo njihove potrebe pri razvoju novih projektov. To je zelo pomemben prvi korak. Tu ponovno vidimo, kako pomemben je pravni okvir, ki ga je vzpostavila konvencija. Drugič bi ponovno izpostavil, da se veselim boljšega okvira za spremljanje pri katerem bo sodeloval tudi eh, Evropski parlament in eh, komisija z agencijo, ko gre za trende na področju invalidnih oseb. Gre za izdelavo akcijskega načrta, tako da bi ugotovili, kateri so pomisleki znotraj institucij in eh, tudi do katerih težav prihaja pri deljenih pristojnostih. Agencija mm, se že dlje let ukvarja z invalidnimi osebami in predvsem z vprašanjem neodvisnega življenja. To je mm, ena izmed prednostnih nalog in um, rad bi spregovoril o tem v nadaljevanju, ko bomo govorili o našem delu. Potem druga skupina, ki bi jo rad izpostavil. Tu gre za vprašanje Romov. Agencija za temeljne pravice je na tem področju mm, izvedla eno izmed najširših raziskav v Evropi oziroma na svetu. Približno stopili smo v stik s približno 80 tisočimi Romi in um, opravili razgovore um, glede um, gospodarskih vprašanj in uh, vprašanj, ki se dotikajo temeljnih in socialnih pravic. Poleg tega smo stopili tudi v stik s približno 20 tisočimi sosedi Romov, tako da bi ugotovili, kateri so najbolj splošne težave v posamezni regiji ali državi članici in kateri so vprašanja povezane z Romi. In še 300 občin smo intervjuvali tako, da bi ugotovili, kako se soočajo na vsakodnevni ravni s to vrstnimi težavami. Na spletni, naši spletni strani najdete tudi informacije o tem. Res so to šonkartne informacije, ne navedem le nekatere. Nepismenost, naprimer, si pogledamo. 15 odstotkov moških in približno četrtina Romin ne morejo brati in pisati ko to primerjamo z, njihovi, z njihovo soseščino, ne splošnim prebivalstvom, temveč soseščino, gre za približno en odstotek splošnega prebivalstva. Prepad je torej ogromen. To se odraža tudi, ko si pogledamo mm, šolanje. Stopnja mm, opustitve šolanja je za Rome veliko višja kot mm, med skupino sosedov. In seveda Nepresenetljivo ima to vpliv tudi na stopno zaposlenosti. Stopna brezposelnosti Romov je tri, za tri odstotke višja kot stopnja brezposelnosti med sosednjimi skupnostmi. To je velik izziv. Zaradi tega je pomembno, da zagotavljamo, da države članice si še naprej prizadevajo za strategijo za vključevanje Romov strategije vključevanja Romov predstavljajo pomembna gonila za spremembe. Te spremembe potrebujemo v tistih državah članicah, kjer so prisotne velike skupnosti Romov. Agencija bo še naprej um, opravljala intervjuje z romsko skupnostjo v prihodnosti. Prav tako si prizadevamo, da bi privabili države članice v to razpravo, tako da bi zagotovili veliko večjo stopnjo odgovornosti tudi pri uporabi tako evropskih kot nacionalnih sredstev na tem področju. Omejena sredstva moramo uporabiti namreč veliko bolj koristno. Potem še glede otrok. Mislim, da sem se romskih otrok že dotaknil njihovega izobraževanja tudi. Če si pogledamo splošno prebivalstvo, ugotovimo, da so bili otroci hudo prizadeti zaradi gospodarske krize. 30 odstotkov otrok eh, je izpostavljenih revščini in socialni izključenosti. To so dramatične številke. V Evropi moramo biti previdni, da ne bo prišlo do izgube celotne generacije. Zato agencija EU za temeljne pravice deluje na tem področju. Trenutno mm, preučujemo nasilje nad invalidnimi otroki, prav tako preučujemo sisteme zaščite otrok, torej kako so zaščiteni in tudi dostop do pravosodnega sistema, torej kako so otroci obravnavani v tem kontekstu. To so torej ključni elementi, ključni pomisleki ključne skrbi in upam, da sem s tem urisal, kako deluje agencija. Naj izpostavim še nekaj glavnih elementov v prihodnem letu, torej kaj nas čaka. Prvo poročilo, ki ga bomo objavili, bo zelo blizu vašemu delu. Tu gre za ekstremno izkoriščanje v Evropi oziroma za moderno suženstvo, bi lahko rekli tu pravzaprav pri služenstvu ni nič modernega. Služenstvo je še vedno tako grozovito, kot je bilo odnegdaj. Poskušamo pa tokrat zaobjeti to težavo tako z pravnega vidika kot socialnega vidika. Opravljamo razgovore z inšpektorati za delo, zato da bi ugotovili, kje obstajajo šibkosti v današnji Evropi še eno poročilo, ki ga bomo objavili v začetku leta 2016, pa je poročilo o nadaljem spremljanju prvega vprašalnika glede etničnih manjšin. 25 tisoč etničnih manjšin smo intervjuvali v preteklosti, sedaj pa bomo ta pregled eh, ponovili. Na ta način bomo lahko ugotovili, kakšni so trendi, ali napredujemo, ali nazadujemo, torej kakšna je splošna slika. To je zelo zanimiva nova razsežnost um, v primerjavi z dosedanjimi študijami. V tem kontekstu bomo lahko na področju etničnih manjšin in drugih manjšin ugotovili, ali smo dosegli cilje 2020, ki smo si jih zastavili pred nekaj leti. Torej, ali se gibljamo res v pravo smer. Z velikim veseljem bomo torej predstavili ugotovitve te raziskave tudi pred odborom. Gre torej za delo, ki se osredotoča na odpravljanje ovira pri vključenosti v družbo. Osredotočamo se na dostop do trga dela in na vključenost v socialno družbo. Tu pa bi imel še eno manjšo prošnjo. Prosil bi vas, da mm, nas podprete, kot ste počeli že od leta 2008, ko gre za izvajanje horizontalne uredbe. Za tiste skupine, ki so diskriminirane v Evropi, bo ta uredba imela velik pomen. Tako da je zelo pomembno, da to uredbo sprememo in da bo ta uredba še naprej prednostna naloga komisije. Listina o temeljnih pravicah torej velja že pet let in kot sem dejal uvodoma, smo dosegli premik naprej na področju finančnih in gospodarskih politik upam, da bomo v prihodnih eh, politik, gospodarskih politikah te elemente upoštevali še bolj tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic. Mislim, da mm, tu ne gre za preveč naporno nalogo in mislim, da bi tu lahko storili korak naprej. Najlepša hvala. Eh, hvala. Sedaj pa odpiram razpravo. Gospa Mora Šantje Châtier za EPP. Prva dobi besedo, prosim. Euh, Hvala, predsednica. Hvala, gospod direktor, za to popolno predstavitev teme, ki se nam zdi zelo pomembna pos, kot posameznikom in tudi kolektivno se nam zdi zelo pomembna v tem odboru za zaposlovanje in socialne zadeve. Vrnila bi se k, eni, k, zaključku, k enemu od vaših zaključkov. Smo napredovali, ampak ja, res je, v petih letih smo upravili nekaj malega te poti, ampak ko zdaj gledam resničnost na področju spoštovanja temeljnih pravic, zlasti temeljnih pravic manjšin, se sprašujemo, ali ni treba narediti prvega velikega prizadevanja v administracijah, zato da bi administracije držav članic vključili v to. Mi res imamo splošno konvencijo, ampak sami pravite, da je to konvencijo treba izvajati in spoštovati. In eden prvih členov, eden prvih vzvodov pri spoštovanju te konvencije so naše administracije v naših državah članicah. Ali imate v zvezi s tem kakšno konkretno vizijo, kakšen konkreten napredek? Kaj konkretno moramo narediti še na tej dolgi poti, torej kakšni so bolj ali manj optimistični ali pesimistični pogledi in kaj bi lahko naredili za to, da bi dosegli napredek pri administraciji v zvezi s tem spoštovanjem pravic. Potem ste govorili tudi o otrocih in njihovo, njihovi ogroženosti zaradi revščine. Pravite, da je šola eden od pomembnih vzvodov za to, da se mlade vključi, da se zagotovi njihova integracija. Ali veste, kaj se dogaja v različnih državah, ali veste recimo, kakšne dobre prakte, prakse se tam izvajajo, naprimer na področju izvajanja na, eh, izobraževanja nadaljavo, zato da bi odgovorili potrebam migrantov. In potem še eno, tretje vprašanje, prav tako povezano z resničnostjo kje so naše resnične slabosti. Hvala. We'll... Hvala. Sedaj pa Ule Kristensen za SND. Oh, najlepša hvala za besedo in najlepša hvala mm, za predstavitev, gospod direktor. Strinjam se s prednostnimi nalogami, ki ste jih orisali. Seveda bi se morali sredotočati na invalidne osebe, Rome in otroke. Ampak, če si pogledamo še skupino migrantov, vemo, da je to zelo pomembno vprašanje. Prost pretok delovne sile je na področju notranjega trga pomemben. Slišimo pa grozne zgodbe iz nekaterih držav. Prepričan sem, da so sicer nameni nasih, naših skupnih evropskih pravil dobri in da če greste v neko drugo državo, da boste pač morali upoštevati okoliščine v tej državi. Ampak vseeno slišimo številne negativne zgodbe, ko se ta pravila ne uporabljajo za migrante. To pomeni, da prihaja do diskriminacije migrantov. Tako da me zanima, ali je na voljo kakšen pregled tudi na tem področju, kakšna je situacija v Evropski uniji tu. Jutta Steinrück, SND. Jutta Steinrück, SND. Ja, vielen Dank für Ihr. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Agencija za temeljne pravice mora verjetno opraviti še veliko dela. Dve vprašanji imam. 3.2. bo mednarodni dan invalidnih oseb. Udeležba oseb z invalidnimi, z oblikami invalidnostmi do dostopa do trga dela in izobraževanja ni povsod zagotovljena. Tako da me zanima, kakšno je vaše mnenje. So na voljo raziskave, ki kažejo nastanje v Evropi. In drugo vprašanje. Na evropskem trgu dela je več različnih situacij. Ule Kristensen je omenil migrantke in uh, migrante. Gre tudi za nove oblike dela. Mi imamo nove oblike dela, naprimer začasno dela, ki ga upravljajo nekateri, ki poleg tega potrebujejo vseeno državno podporo. Poleg tega imamo še tako imenovane zero hour contracts, torej pogodbe na zahtevo. In me zanima, ali tudi to vrstne oblike preiskujete. Bi nam tudi tu lahko nakazali, v kolikšni meri gre to na račun um, temeljnih pravic evropskih državljanov in državljank. You, Rina the... Hvala. Rina Ronja Kari, Zagoje. Starme si tak for dit uh, øh, malo interesant oplek. Og, og den... Najlepša hvala za besedo. Tudi sama bi se najprej zahvalila za predstavitev. Hvala mm, za predstavitev trenutne slike. Zelo dobro mi je izvedeti kaj več kot delo agencije. Zastavila pa bi še nekaj vprašanj glede modernega suženstva. Približno 880 tisoč ljudi naj bi delalo v okoliščinah, ki so podobne suženstvu. To je ogromna številka. Zanima me, ali ima agencija na voljo instrumente, da bi se uspešno borila proti temu. Se sploh ukvarjate s tem? Kaj lahko v prihodnosti storimo za to, da bi ta trend zaustavili? Kakšen je bil potek dela v, med zadnjim poletjem? Občutek imam, da zadeve stagnirajo. Lahko še kaj storimo? Thank you. Then it's Mr. Silikiotis. Najlepša hvala. Gospod Silikiotis. Eh, hvala za besedo. Dotaknili ste se težav in problemov, na katere je pri svojem delu naletela vaša agencija dobro je slišati razloge za to vrstne težave zaradi gospodarske krize in neoliberalnih politik in zaradi zahtev trojke ter memorandumov je prišlo do kršitve pravic otrok, um, upokojencev in tudi drugih socialnih skupin. Vidimo, da se razgrajujejo socialne države in da prihaja do čedalje večjih um, neenakosti. Povečuje se tudi preparat med spoloma, to, to velja za področje izobraževanja in um, za področje oskrbe z zdravili in podobno. V državah članicah se um, spreminja tudi delo in tu imamo v mislih um, delovne odnose. Tudi ti trpijo zaradi neoliberalne politike. Pri tem skokovito narašča tudi brezposelnost, predvsem med mladimi. potem vidimo tudi sovražnost do tujcev in rasizem. Dobro je, da vaša agencija zbira pod podatke z teh področji. Zanima pa me, do kakšnih napredkov je prišlo. Predvsem, ko gre za to avtoritarno politiko, ki je pravzaprav izvor vseh težav, ki ste jih opisali. Hvala. We have four more questions. Now it's... Še štiri vprašanja bomo slišali. Gospa Lopez Bermejo, izvolite. Eh, eh, hvala. Najprej najlepša hvala za predstavitev. Strinjam se z vašo oceno razlogov za reščino. V Španiji, nažal, žal od politik varčevanja naprej, predstavljamo mm, skupino, ki je po številu brezposelnosti druga v Evropi, torej brezposelnosti mladih. Prišlo je tudi do rezov, ko gre za mm, socialne pravice. Tudi pogoji za poslovanje so slabši. Rezultat tega je, da je prišlo tudi do rezov za zdravstveno oskrbo migrantov v Španiji zaradi tega prišlo do številnih težav, tako da se strinjamo z vašo oceno težav. Vendar pa tu ne gre za homogene ukrepe, ki bi jih lahko uvedli. Želeli bi, da bi se mm, specifično osredotočili tudi na ženske. Vsi elementi ranljivosti mm, in tveganja se še toliko bolj dotaknejo žensk. Naprimer, v Španiji žensk osebe z invalidnostjo so pogosteje brezposelno. Brezposelne, torej za 8 odstotkov je stopna brezposelnosti med njimi višja. In ta stopna brezposelnosti med to skupino je veliko više kot pri drugih socialnih skupinah v Španiji. Tako da bi želeli, da se osredotočite tudi na ta vprašanja pri stremljenju, ki k doseganju socialnih um, ciljev. Ko gre za strategijo 2020 eh, za zmanjšanje brezposelnosti in podobno, moramo sodelovati. Treba je zagotoviti, da spoštujemo socialne pravice. Hvala, gospod Fontulis, eh, strani samostojnih poslancev. Eh, Najlepša hvala, predsedujoča. Dejali ste, da gre to tudi za mm, težavo neprijavljenega dela in da je to povezano tudi z delavci imigranti. Tega se zavedamo. Treba je pač spoštovati zakonodajo držav članic. Ne smemo pa pozabiti na te družbene težave. Ne moremo jih pripisati samo imigrantstvu. Pri tem je milijone delavcev v Evropi brezposelnih. Tisti, ki ne morejo delati niti na črno, torej ne morejo prispevati naprimer k proračunu. Ko gre naprimer za Rome, gre torej za problem, ki ste ga dejansko preučili. Me pa zanima, ali ste res preverili oziroma ste se. Uh, res osredotočili morda tudi na to, da so Romi na obrobju zaradi tega, ker ne spoštujejo nekaterih zakonodajnih eh, dožnosti. Je morda to zavestna odločitev? Um, to, co pan predstavil, je očivišče mm, bardzo važno analizo. To, kar ste orisali, je seveda zelo zanimiva analiza, imel pa sem občutek tudi kot sociolog, da ste nakazali samo klasične primere, klasične primere kršitev človekovih eh, pravic. Torej, klasične kršitve pravic določenih skupin, ko gre za Rome in eh, otroke ter druge skupine. K temu bi dodal še eno za vprašanje. Agencija opazuje torej hude težave, do katerih prihajajo v nekaterih državah članicah. V Nemčiji, na primer, pritok eh, romskih eh, državljanov eh, prispeva k velikim težavam in nekatera mesta se zelo obrupno želijo znebiti to vrstnih težav. In še eno vprašanje. Včasih gre za zelo kompleksne oblike diskriminacije. In moj vtis je, da to, kar ste orisali vi, predstavlja samo težav, s katerim se sooča del Evrope na račun drugega dela Evrope. Kaj imamo v mislih s tem? Tu gre za pojave, ki so jih omenili že kolegi. Naprimer, ko gre za popolno zrušitev sistemov socialne zaščite na tisoče oseb eh, je boleha za rakom in še vedno čakajo na ustrezno zdravniško obravnavo. Po drugi strani se na polskem eh, srečujemo tudi s pojavom dela starejših v tujini. In eh, včasih se ti imigranti, delavci počutijo diskriminirane strani podjetij, ki jih zaposlujejo. Tako da Evropski parlament pripravlja tudi zaslišanje na tem področju. In omenil bi še, da se kršijo temeljne pravice državljanov Evropske unije, ko gre za svobodno glasovanje Na polskem smo na zadnjih volitvah videli, da je prišlo do prav, kršitve pravice svobodnih volitev. Tudi v Bolgariji smo naprimer videli, da ljudje več ne zaupajo demokratičnim institucijam zaradi tega, ker se čutijo izključena. To pa je zelo pomembno, ker se to vprašanje dotika celotnih regij. Tu prihaja torej do kršitev temeljnih pravic državljanov. To je torej vprašanje, na katerega v Evropskem parlamentu ne moremo kar pozabiti. Takšno je realno stanje celotne Evrope. Prosim, razumite, ne postavljam pod vprašanje pomembnosti težav, ki ste jih vi omenili. Seveda se zavedamo, da te težave obstajajo, bi pa morali to dopolniti še z nekaterimi vprašanji. Anne Sanders iz skupine EPP. Hvala, predsednica. Hvala. Pre gospod direktor, za vašo zelo zanimivo predstavitev. Kaže vse to, kaj moramo še narediti. Rada bi spregovorila o eni konkretni točki, nanaša pa se na invalide. V Franciji, najbrž je pa tako tudi v drugih državah, mogoče mi boste vi to lahko povedali, morajo podjetja zaposlovati tudi invalide vendar je treba točno vedeti, da podjetja na mesto, da bi zaposlila invalidne osebe, raje plačajo tako imenovane penale in to iz različnih eh, razlogov. Običajno ta podjetja trdijo, da niso tako organizirana, da nimajo tako ustrezno organizirane dostopnosti, da nimajo ergonomskih delovnih mest in tako naprej. Zanima me, kako je to v drugih državah. In potem, naprimer, v Franciji imamo besedilo, ki ga je treba izvajati na področju dostopnosti javnih prostorov. Najbrž pa velja to tudi za podjetja. Besedilo v resnici obstaja, ampak se ne izvaja. In prosim za pojasnilo v zvezi s tem. Question, Martin, Zadnje vprašanje, gospod Martin, ne povezan. Hvala, gospod direktor, za vse te teme, ki ste jih omenili. Kar veliko jih je bilo, invalidi, romi, otroci ter suženstvo v Evropi. Seveda, invalidi, to je glavna naloga vsake družbe, da pomaga svojim najšipkejšim državljanom. To so otroci, invalidi, starejši in vedno moramo biti ob njihovi strani, da jim pomagamo potem pa v zvezi z Romi. Treba jih je integrirati, pri tem nekateri res zelo ustrajajo in zakaj pa ne, ampak jaz se sprašujem, ali se Romi želijo integrirati. In ko se enkrat odločijo, da se bodo hoteli vključiti v družbo, bi jaz raje videl izraz asimilacija, eh, kajti če jim rečemo, no ja, asimilirajte se in potem vam bomo pomagali potem pa otroci. Evropa ne more nadomestiti staršev ali ni glavna naloga staršev, da izobrazijo otroke. In mislim, da moramo najprej rešiti problem od staršev, ki zapustijo svoje otroke. To pomeni, da ne skrbijo za to, da se naučijo brati, da se izobražujajo in tako naprej. In potem naslednja tema, suženstvo v Evropi, o tem ste tudi vi govorili. To je moderni neokolonializem. Ampak kdo je kriv za to? Kaj ni Evropa določila šengenski prostor, prosti pretok blaga, storitev in tudi oseb? Ali ni Evropa tista, ki si je izmislila direktivo o napotenih delavcih? Ali ni ravno Evropa tista, ki ki nima meja, razen tistih zunanjih, in uh, s tem omogočila tistim prebrisancem, da, da to izkoriščajo in da so postali trgovci s, s belim blagom. Ali ni Evropa tista, ki je omogočila, da nekateri izkoriščajo druge. In ravno Evropa je vzpostavila take zakone, ki omogočajo novo suženstvo. In potem ste rekli, da je treba narediti vse za to, da bi pomagali tujcem, ki pridejo. To je zelo star koncept, ki ga imenujemo tudi pozitivna diskriminacija in se že kakšnih 20 let razvija v državah članicah. In vaša naloga, direktor, je, da to preučujete in zdaj se je ta pozitivna diskriminacija razvila v dajanje prednosti tujcem in tako včasih nacionalni prebivalci pridejo na vrsto šele za tujci, ampak bodite previdni, kajti vse eh, spoštujem vaše delo, ampak pravice, človekove pravice, ki jih vi zagovarjate, postopoma postajajo pravice tujcev. Okay, Prav. Zdaj pa imate 10 minut, da odgovorite na vsa vprašanja. Seveda vam bo uspelo. Agency, you don't have to answer all the questions that we in the parliament are allowed to try to answer. <laughs> Please. Ja, to možnost pa imate kot direktor agencije, da vam ni treba odgovoriti čisto na vsa vprašanja, ki vam jih mi poslanci postavljamo. Hvala, predsednica. Hvala, spoštovani poslanci, za bogata in poglobljena vprašanja. Prav na vse, na vsa vprašanja ne bom mogel odgovoriti v desetih minutah, na katera, na določena vprašanja bi lahko imeli prave seminarje. Vsekakor jih pa bom poskušal združiti v skupine. Prvo vprašanje se je nanašalo na manjšine v Evropi in na dogajanje na lokalni in nacionalni ravni in na dogajanje v okviru administracije? Mislim, da je to ključno vprašanje. Ko gledamo različna vprašanja povezana s človekovimi pravicami pri romih, invalidih in drugih, pogosto vidimo, da pride do kršitve temeljnih pravic zaradi nezmožnosti sistema, da bi to ustrezno obravnaval. To je lahko lokalna, občinska raven, regionalna, nacionalna raven in to velja tudi za evropsko raven. V bistvu nimamo močnega skupnega pristopa, ki bi reševal številna ta vprašanja. Zelo veliko bi lahko naredili, če bi obstajalo več horizontalnega sodelovanja med različnimi akterji na terenu in ne eh, le sodelovanjem vertikalno med različnimi ravnmi. Trenutno sodelujemo z 21 občinami o, na področju Romov in romskega vprašanja. Želimo nam reč ugotoviti, kaj se lahko naučimo iz povezovanja različnih inštitucij ter iz povezovanja inštitucij z romsko populacijo in z večinsko populacijo, kajti vse te povezave so pomembne. In kakorkoli besedo Romi lahko nadomestite tudi z drugimi eh, skupinami, naprimer invalidi, pripadniki manjšin in tako naprej. Pri vsakih obstajajo kakšni različni povdarki, vendar se vedno ponekod pojavljajo podobni problemi. Nekatere pomembne stvari so že narejene, naprimer nacionalne strategije za Rome. Kazalniki, ki smo jih določili, omogočajo, da vidimo, ali dosegamo politične cilje, ki smo si jih zastavili in na tak način pridemo do odgovornosti in ugotovimo, kje so šibkosti sistema na različnih področjih potekajo različni razmisliki o tem, kako bi to nasplošno lahko bolj okrepili celotno področje. In upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Potem vprašanje izobraževanja, ki ga je omenilo več poslancev. Nasplošno bi rekel, da agencija nasplošno se ne ukvarja z izobraževanjem, pa tudi z nekaterimi drugimi temami, kot so zdravje in druge teme. Zakaj? Zato, ker moramo pač delati na področju, ki je v evropski pristojnosti. In številna od teh vprašanj so bolj povezana s pristojnostmi držav članic. Zato pogosto, kadar govorimo o teh vprašanjih, so povezana z manjšinami in diskriminacijo. Včasih pa so tudi povezana s pravicami otrok. Agencija torej nasplošno nima oziroma praviloma nima pregleda nad položajem pri izobraževanju, vendar pa to preučujemo v povezavi naprimer z etičnimi manjšinami, Eh, in v tej raziskavi o etničnih manjšinah je bilo izobraževanje zelo visoko. Imamo potem tudi druge take raziskave tudi o LGBT, kako so torej ti ljudje marginalizirani v izobraževalnem sistemu. to je res ena od slabosti pri reševanju človekovih pravic z evropske perspektive. To je zelo pomembno, kot sem povdaril, vendar pogosto je treba upoštevati perspektivo manjšin in ljudje rečejo, ja kaj pa zame, ki sem pripadnik venčinskega prebivalstva, vseeno je to tema, ki se nam zdi zelo pomembna in jo obravnavamo tudi v agenciji. V kratkem bomo Eh, sprožili oziroma razpravljamo o tem v upravnem odboru, eh, da bi to sprožili, da bi torej imeli kampanjo za človekove pravice za, za večinsko prebivalstvo. In potem svoboda gibanja. In z njo povezana vprašanja. Ali, naprimer, vprašanje, ali imamo številke o socialnem dumpingu ali kako ste to imenovali. Številna vprašanja trga dela so prav tako izven področja dela temeljnih pravic mi nastopimo, kadar pride do ekstremnega izkoriščanja in mi rečemo, aha, to je treba vedno gledati z vidika ekstremnega izkoriščanja. Vendar so tudi vsa druga odkritja zelo pomembna za delo na področju boja proti socialnemu dampingu. Ena stvar, ki je zelo jasna, ja, poročilo še pripravljamo, objavljeno bo prihodnje leto in to je, poročilo o vedno manj moči inšpektorjev za delo, kako oni delajo, kako se njim jemlje moč in moram povedati, da nas je presenetilo, kako, kaj smo ugotovili. Tukaj smo prav tako delali z vidika ekstremnega izkoriščanja, ampak to je vedno koristno tudi, kadar obravnavamo druge vidike. In potem izobraževanje. Povedal sem že to, kar je najbolj pomembno, to je, da zlasti samo o izobraževanju nimamo prav veliko dela e, oziroma nimamo veliko opravljenih stvari. In potem smo govorili tudi o tem, da naj bi bilo približno 880 tisoč ljudi, ki živijo kot sužnji. Tukaj se naše vprašanje prikriva bolj s kazenskim področjem in zato nimamo tako zelo veliko podatkov o tem. Če hočemo biti res pripričani, lahko rečemo, da je 300 do 400 tisoč ljudi v takem položaju, ampak dejansko gre za zelo veliko ljudi, ki so v takem položaju, kot da bi bili sužni delo smo začeli leta 2009, veliko smo izmenjavali informacij z Europolom in jim tudi povedali, kako smo zafrustrirani, zato ker je prišlo do tako malo sodelovanja na nacionalni ravni. Policisti, delovni inšpektori in drugi se je zdelo, kot da temu ne posvečajo dovolj pozornosti in zdaj imamo občutek, da se je ozaveščenost izboljšala, vendar nam ostaja še vedno veliko dela politično zavedanje, da ta pojav obstaja v Evropi, je, vendar obstaja še dolga pot pred nami, zato ker moramo začeti ukrepati. Dejstvo pa je, da prej številčnih podatkov sploh nismo imeli. In potem ozadje. in razlogi za nekatera vprašanja povezana z varčevalnimi ukrepi in finančno krizo. Ni moja naloga, da to komentiram, ampak ugotovili smo in to je tudi v našem zadnjem letnem poročilu, kar sem in uh, ugotovili smo, da ekonomisti ki delajo na teh področjih, bi morali sodelovati z odvetniki za človekove pravice. Vedno bi bilo treba oceniti učinek za človekove pravice, vsa dejanja trojke in uh, vsa dejanja v tistih forumih, kjer se oblikujajo ekonomske politike. Eh, mi smo pač zelo površinsko rekli, mi nismo gospodarstveniki, nismo ekonomisti, ampak vseeno smo ugotovili, da, da bi nekatere negativne učinke za prebivalstvo enostavno lahko preprečili, če bi, ko so se sprejemali vrčevalni ukrepi, upoštevali tudi človekove pravice. in potem. Um. The gender, the gender uh, it's, your nameplates are so small. I never understood here in the parliament. We, we, we... Vprašanje Lopez Permejo. Vaše ime je tako na majhno napisano, da bi rabil močnejša očala, da bi ga lahko prebral. Vidno bolj vključujemo raz, dimenzijo spolov in uh, V Španiji smo imeli tudi kampanjo za boj proti nasiljem nad ženskami in vprašanje spolov poskušamo zdaj vključiti tudi v druga poročja, področja. Mi ne delamo neposredno na enakosti spolov, ampak to vključujemo to v naše delo. Imamo pa posebno agencijo za enakost spolov v Vilni. Ampak vidik eh, spolov vključujemo tudi v naše delo. Pripravili smo naprimer poročilo o romkinjah in eh, vi ste govorili tudi o invalidnosti. Eden od eh, vidikov povezanih z invalidnostjo je nasilje nad invalidnimi osebami ali kazniva dejanja zaradi sovraštva uperjenega proti invalidom. Tudi to je zelo pomembna tema. Potem naslednje teme, iz, iz, skrajno izkoriščanje, to smo že omenili. In potem situacije, ko delodajalci ne upoštevajo pravil, mislim, da je bilo to tudi vprašanje in da je to tudi povezano z skrajnim izkoriščanjem. potem gospod Klas Nabovski, tudi vi ste govorili o Romih, govorili ste o dostopu do zdravstvenih storitev. Tudi to je zelo pomembno vprašanje. Mi ga seveda obravnavamo z vidika manjšine, kajti EU ima tukaj močen mandat, močnejši mandat. Ampak tukaj ne gre samo za to, da tukaj obstaja evropski mandat, ampak. Uh, kot sem že povedal, upam, da bomo naredili tudi splošno raziskavo. In potem smo govorili še o invalidih v podjetjih v Franciji. Mislim, da v agenciji nimamo številk o tem, kako to poteka v različnih državah, ampak komisijo vedno bolj skrbi, družbena odgovornost podjetij in kako podjetja rešujajo vprašanja invalidnih oseb in tako naprej. Taka vprašanja morajo podjetja vedno bolj resna jemati. Videli smo zdaj 10-15 let razprav o družbeni odgovornosti javnih in zasebnih podjetij in zdaj smo prišli do časa, ko je, do trenutka, ko je treba ukrepati. In uh, vaše vprašanje mislim, da je zelo dober primer tega, kako stvari ne smejo delovati in eh, primer, kako moramo okrepiti sodelovanje z eh, podjetji. In potem zadnje vprašanje, gospod Martin, o Romih, o tem, ali se želijo integrirati ali asimilirati in tako naprej. Naj povem, da mm, Romi, ki sem jih uh, srečal, prejšnji teden sem bil v eni državi članici, kjer smo se sestali z Romi, z večinskim prebivalstvom v majhni vasici in jasno sporočilo je bilo naslednje. Mi se hočemo izvleči iz revščine, hočemo postati del družbe. Zdaj, ali je to vključevanje, integracija, asimilacija ali karkoli. Mm, ne vem, ampak mislim, da je beseda vključevanje najmočnejša, ker pač zajema naj, največ. Ampak kaj sem še videl, ko sem obiskoval različne vasi in območja, kjer živijo Romi? Vidimo vedno več srečnih koncev, vidimo vedno več otrok, ki hodijo v šolo. Ljudje, ki so danes 20 let stari, so dosti bolje izobraženi, kot so bili njihovi starši. To pomeni, da nekaj se dogaja, da prihaja vsaj do razvoja v pravo smer. Tega ne potrjujejo samo številke in statistike, ampak tudi obiski v teh skupnostih. S tem se vam zahvaljujem. Much, Hvala. hvala, gospod Kerem, za vse te odgovore. Res ste se odzvali vsakemu od nas. Najlepša hvala. Then we'll go to uh, uh, item 5 on the agenda, and that is. Prehajamo na točko 5 dnevnega reda. Delno je povezano s tem, o čemer smo govorili, vzpostavitev Evropske platforme za ukrepitev sodelovanja pri prečevanju in odvračanju od dela na črno besedo predajam gospodu Pirinskemu, poročevalcu iz skupine SND. Hvala, predsednica. Spoštovani, vprašanje boja proti delu na črno je vprašanje, o katerem razprave potekajo že leta. in to v vseh inštitucijah EU. Kar na začetku naj povem, da je zdaj čas za to, da začnemo ukrepati in da se bo začel spreminjati položaj na področju dela na črno. Situacija se ne izboljšuje, kvečemu zaostruje se in problemi postajajo vse bolj kompleksni. Kot ste že povedali, nam je prejšnja točka na dnevnem redu pokazala, da to zelo slabo in neposredno vpliva na človekove pravice, ki so zapisane v pogodbah in listini. Zato mislim, da je res čas, da začnemo ukrepati, zato da bomo rešili ta problem in odpravili njegove vzroke. Komisija je objavila pobudo za ustanovitev platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju dela na črno. To je bilo letos aprila. Svet pa je tudi sredi oktobra sprejel svoje stališče. Zdaj pa je torej naša naloga in tudi naš izziv da sprejmemo stališče Evropskega parlamenta in da na to potem začnemo posvetovanja in najdemo rešitev za tako platformo. Kolege bi rad opozoril na cilje, ki bi po mojem morali biti vodilo naših prizadevanj pri pisanju resolucije, s katero želimo nekaj konkretnega doseči. To je amantma 44 na strani 20 v poročilu. Glavni cilj te platforme bi moral biti, da zagotovi dodano vrednost na ravni Evropske unije, ki bo prispevala državam članicam in vključevala vse akterje, zato da bomo učinkovito odpravili delo na črno. Če to ponovno povežem s prejšnjo predstavitvijo, vsi so slišali, da smo govorili, eh, da smo omenili problem zmanjševanja moči inšpektorjev za delo v zadnjih letih, kar je zelo zaskrbljujoče. Izkušnje visokih inšpektorjev za delo so bile v odboru predstavljene kot nekaj, kar je zelo dobro in pomaga državam članicam pri spoštovanju zakonodaje in preprečevanju dela na črno. Tukaj bi rad opozoril še na eno stvar, na dodatno razsežnost, ki je po mojem zelo pomembna za to, da bo platforma bolj učinkovita. To je pojem regularizacije delovnih mest. To pomeni, da ustvarjamo ovire za ustvarjanje dela na črno in hkrati, da smo proaktivni in spodbujamo zakonito delo, ki je zdaj nekako opravljeno v obliki dela na črno. Te regularizacije ne smemo razumeti kot nekakšen izgovor ali nekakšno opravičilo za različne vrste negotovih zaposlitev, za eh, različne oblike dela s krajšanim delovnim časom, ki so zelo negotove. Nikakor nočem ničesar takega predlagati za delo Evropske platforme. In tukaj se postavi vprašanje, kako bo delovala ta platforma. Kakšne dejavnosti, kakšne naloge naj si določi? In tukaj nekatere države članice še ne vejo, kako bi se na to odzvale, ali bodo lahko sodelovali pri odločitvah, ali bodo uh, te naloge obvezne in ali bodo na tak način države članice prisiljene v ukrepe, ki jih mogoče drugače ne bi hotele izvajati. Zato pozivam vse tiste, ki razpravljajo o tem, naj gledajo na to kot na vprašanje, ki je del skupnih prizadevanj, vseh interesnih skupin, ki so v to vključene in to vključuje vlado, kajti izogibanje davkom, neplačevanje prispevkov, kršitve zakonodaje, delovne zakonodaje. Izključevanje eh, socialne ga dumpinga in vse to je povezano z vlado, potem pa to vključuje tudi podjetja. In platforma naj bi vključila odgovorne predstavnike vlade, podjetij, socialne družbe, različnih odborov, zato da bi izmenjali dobre prakse in zato da bi pripravili rešitve, za različne vidike dela na črno, ki so učinkovite pri preprečevanju dela na črno in pri ustvarjanju zakonitega dela. Ko sem pripravljal poročilo, sem veliko tega že odkril in zelo koristno bi bilo, da bi to predstavili vsem in da bi videli, kako lahko to izkoristimo za to, da to uporabimo v konkretnih primerjih. V zvezi s platformo se pojavljajo čisto konkretna vprašanja, kako bo delovala, kako pogosto se bo sestajala, komu bo poročala in tako naprej. O vsem tem tukaj ne bi govoril, ker je že zapisano v poročilu. Rad bi le povedal, da mislimo, da bi moral parlament in ta odbor pri tem zelo sodelovati, moral bi spremljati delovanje, delovanje platforme in jo pozivati za delovanje v smeri, ki sem jo ravno kar opisal. In Za konec naj se vrnem k začetku in k vprašanju temeljnih pravic. Spoštovana predsednica, imamo predlog spremembe, to je številka 3, kjer piše, da mora delo platforme spoštovati listino o temeljnih pravicah, zlasti njene člene 5, 15 in 31 ter ustrezne konvencije mednarodne organizacije dela. Hvala lepa. Sedaj pa začnemo. Gospa Romana Tomc, izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa predsedujoča. Tudi seveda zahvala gospodu Pirinskemu za odlično opravljeno delo. Kot vidimo iz poročila je pripravljenih zelo veliko amandmajev, 71 celo kar pomeni da ste vložili veliko napora da bi še izboljšali ta predlog ki ga je pripravila komisija. po mojem mnenju je tudi že ta sam predlog ki ga je komisija pripravila zelo ustrezna podlaga in sledi tistim ciljem ki jih vsi skupaj želimo doseči. jaz verjamem da ne glede na to da se naša mnenja o določenih rešitvah razlikujejo in da bomo iskali kompromise pa je vendarle nam vsem skupaj cilj enak to se pravi nam vsem skupaj je cilj kako zmanjšati kako preprečiti delo na črno v okviru posameznih držav članic in ta platforma je eden izmed instrumentov ki naj bi prispeval k temu da bo dela na črno manj. seveda <clears throat> zato je zelo pomembno da ta platforma ne ostane sama sebi namen in da resnično zaživi tudi v praksi. očitno je da ima, eh, imajo amandmaji ki jih je pripravil gospod pirinski v bistvu da da celo v na nekaterih mestih presegajo Eh, tiste predloge ki jih je podala komisija. uvajajo tudi nekatere nove pojme kot je recimo regularizacija del in seveda o vseh teh odprtih vprašanjih se bomo morali pogovarjati. Eh, verjamem da nas v nadaljevanju čaka kar zelo težko delo eh, čeprav je v bistvu sam tekst dokaj kratek, kot pravim pa še enkrat poudarjam, cilj vsem skupaj je enak, vendar verjamem pa tudi, da bomo vsi skupaj dosegli takšne kompromise, da bo vendarle ta tekst zaživel, kajti najslabše bi bilo, če to, kar želimo, ostane samo črka na papirju.

spregovoril bom v imenu poročevalca v Senci, ki danes ne more biti z nami. Povdariti želim eh, ideje kolegice, ki so pravzaprav enake kot moje. Najprej, ta platforma zagotavlja dodano vrednost v teh zelo zahtevnih proračunskih časih, ki jih doživljamo vsi. Naša skupina, skupina Alde, je mnenja, da je treba podpreti pristop komisije, poudarjamo pa, da bi bilo potrebno dodati še boljši pregled nad tem problemom. Osredotočili bi se morali na obdavčitev, na olajšanje upravnega bremena, Podpiramo tudi stališče komisije glede tistih elementov oziroma tistih držav, ki so bistvenega pomena. Prav tako podpiramo tudi to, da bi morali vključiti vse pomembne agencije in druge akterje, recimo tudi eh, ekonomsko-socialni odbor odkudar prihajam sem. Kar pa zadeva samo zaposlene, ki so navidezno samo zaposleni, tukaj gre za problem, ki je veliko bolj eh, obsežen, kot smo si morda na začetku mislili. Tukaj gre pravzaprav za neko prikrito sivo ekonomijo, ki je ogromna. Naša poročevalka v senci meni, da bi morali preprečiti predvsem to, da bi ta platforma postala način, kako bi ustvarili neke inšpekcije, ki bi pravzaprav gledali zviška na nacionalne inšpekcije. Kolegica pravi, da moramo biti zelo, zelo previdni in se ne smemo dotakniti načela subsidijarnosti. Še zadnja pripomba pa je ta, da se strinjamo glede vsega dela, ki ga je še potrebno opraviti, vendar pa moramo imeti v mislih predvsem to, da ne smemo nalagati še večjega uh, upravnega bremena podjetjem. Prav posebej moramo misliti na mala in srednje velika podjetja. Gospa McIntyre, skupina EKR. Hvala, gospa predsedojoča. Najprej se želim zahvaliti gospodu Perinskemu za vse delo, ki ga je že dosedaj uložil v svoje poročilo. Seveda pozdravljamo oblikovanje te platforme. Menimo, da je zelo pomembno, da izmenjujemo najboljše prakse in informacije, pa tudi, da na enak način razumemo to delo na črno gre za zelo dobro priložnost, da države članice vključimo v čezmejno sodelovanje in da izmenjujemo najboljše prakse. Vem, da je bilo že povedano, vendar pa gre za zelo resno vprašanje, ki zadeva vse države članice. Še zlasti bi omenila dvoje. Najprej utaja davkov, nepoštena konkurenca, pa tudi kar zadeva zaščito in varnost delavcev. Torej, to je pomembno vprašanje. Narava dela na črno se zelo razlikuje od države do države. Mislim, da moramo priznati, da ne moremo z eno rešitvijo rešiti vseh problemov sama seveda gledam na to z vidika moje države. V Združenem kraljestvu predstavlja delo na črno 1,7 odstotka po podatkih OECD. V nekaterih drugih državah je ta številka bistveno, bistveno višja. Ko torej govorimo o udeležbi, o čemer smo že govorili, če želimo imeti obvezno udeležbo in temu sem kar naklonjena, mislim, da če želimo, da bo to uspelo, morajo podpreti to vse države članice in se pridružiti tej platformi. Vendar pa, če bomo to naredili, potem moramo upoštevati tudi neizčrpen seznam ukrepov, ki seveda mora postati tudi obvezen, lahko se zgodi torej, da bomo imeli neko, nek obvezen pristop in da bodo države članice morale opravičiti, zakaj recimo nočejo podpreti kakega ukrepa. Vendar pa se moramo zavedati, da če bomo imeli nekaj, kar bo obvezno, ne bo pa izčrpno, torej države članice v bistvu ne vedo, kaj podpisujejo, k čemu pristopajo, to enostavno ni možno. Skrbi me, uvedba regularizacije delovnih mest. Rada bi nekaj več pojasnil, kaj to pomeni. Poročevalec nam je dal definicijo, kaj to ne pomeni. Moram pa razumeti natanko, kaj to pomeni. Tisto, kar me skrbi, je to, da če nam morete razlagati, česa ne pomeni, potem bi morda morali nekoliko bolj zaostriti dikcijo, da bi povsem jasno opredelili, kaj imate v mislih. Namreč moram reči, da sama mislim, da se celo področje zelo razširja in to me skrbi. Par drugih stvari. Sodelovanje socialnih partnerjev je seveda čisto v redu in prav zlasti na evropski ravni. Skrbi pa me, da če bomo državam članicam govorili, kaj morajo narediti na področju posvetovanja, preden pridejo na sestanek in če bomo državam članicam uh, predpisovali, koga morajo pripeljati, potem se bojim, da gre tukaj že za nek mikromanagement in to se enostavno ne bo obneslo. In ne na zadnje, mislim, da moramo biti zelo previdni glede predlogov, ki se nanašajo na izmenjavo podatkov. Obstaja zelo poseben status informacij, to so davčne informacije, to pa pomeni tudi varstvo podatkov in omejitve. Zato moramo biti zelo pozorni, kaj tu opredeljujemo in kako to opredeljujemo. Nasplošno bi dejala, da je pred nami veliko zanimivih razprav in prepričana sem, da nam bo uspelo pripeljati to stvar do uspešnega konca z dobrimi kompromisi. Veselim se že sodelovanja. Hvala lepa, Kostadinka Kuneva, Guengel, izvolite. Sicher, to ne se hiti, ker je opetinski je tem polik. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Pirinskemu, za izvrstno poročilo. Dober je njegov pristop, zdi pa se mi, da bi morali iti nekoliko dlje od predloga komisije. Seveda, preprečiti moramo to problematiko v celoti, ker ima zelo globoke korenine, vendar pa si moramo prizadevati tudi za to, da bi delo na črno spremenili v legalno, zakonito delo. Strinjam se, da mora biti udeležba držav članic obvezna. Sodelovanje v tej platformi namreč kajti, če se hočemo resnično boriti proti temu pojavu, potem ne smemo dopustiti čisto nič manevrskega prostora za socialni dumping. Prav tako je prav tudi, da opredelimo eh, koordinacijo držav članic. Treba je opredeliti tudi, kdo so tiste osebe, ki bodo odgovorne. Seveda ni nujno, da gre za vladne predstavnike, vendar pa vsekakor morajo biti to ljudje, ki imajo dovolj izkušenj. Zdi se mi prav, da imajo države članice enak pristop. Predvsem do tistih podjetij, ki izkoriščajo delo na črno. In tu mislim, da ne smemo dopustiti nič manevrskega prostora za izkoriščanje eh, zakonodaje in možnosti, da se zaobide zakonodajo ta platforma je torej zelo pomemben inštrument in mislim, da bomo morali se pri našem delu opreti tudi na posamezne študijske skupine. Prav tako je zelo pomembno, da dobimo tudi novo definicijo. Sedanja definicija uh, namreč izhaja že iz leta 1998 in morda ni več primirna. Delo te platforme bo torej moralo temeljiti na definiciji, ki bo aktualna, ki bo vsebovala vse današnje obraze in nijanse eh, dela na črto. Prav tako je zelo pomembno tudi, da vključimo oziroma da razmišljamo tudi o različnih pojavih sive ekonomije. Nekatera podjetja morajo sicer prijaviti svoje zaposlene, vendar ko to naredijo, ne prijavijo vseh ur opravljenega dela. S tem se seveda zmanjšuje tudi socialna varnost delavcev. Tudi tem problemom ne bo mogoče uiti in jih ne moremo spregledati. Zato mora biti naš cilj ta, da izboljšamo obveščenost vseh držav članic, zato da se bomo skupaj čim bolj uspešno borili proti tem pojavom. Vemo, da se socialno zavarovanje delavcev močno zmanjša, ko gre recimo eh, za delo na črno ali pa, ko delodajalci prijavijo samo polovico števila opravljenih ur. Gre torej za te prikrite eh, oblike dela. Zato prosim poročevalca, da to problematiko obravnava izjemno pozorno. Kot poročevalka bi tudi v imenu odbora za ženska vprašanja rada omenila tudi to, da so ženske najpogosteje žrtve tega dela na črno recimo, ko gre za mm, gospodinska opravila. Skratka, računam na dobro sodelovanje. Thank you. Hvala lepa, Teri Reintke. But, um, I think... Hvala lepa. Veliko pomembnih stvari je že bilo povedanih v razpravi. Sama bi se tudi najprej zahvalila gospodu Pirinskemu Mi, kot poročevalci v senci, smo že imeli priložnost sestati se in se pogovoriti. Sama bi dodala tri točke, kjer se mi zdi, da bi bilo zadeve potrebno še razjasniti oziroma še kaj dodati. Prva stvar. Če mm, bomo imeli to platformo in če naj bo to izhodišče za usklajeno ukrepanje na evropski ravni, moramo vključiti vse deležnike in strokovnjake, ki se ukvarjajo z delom na črno. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bomo dobili neko usporedno strukturo, ki ne bo usklajena z drugimi delovnimi skupinami oziroma odbori na evropski ravni. Skratka, vse ljudi, vse deležnike je potrebno pritegniti in vključiti tudi že opravljeno delo. Druga stvar. Tudi to je že bilo omenjeno večkrat v preteklih razpravah. Ta platforma ne sme biti samo prostor za pogovor, torej izmenjavo mnen, potem se pa nič ne zgodi. Platva, platforma potrebuje jasen mandat in jasne cilje. V ta namen je potrebno razjasniti, kaj bo ta platforma vsebovala in to mora vključevati tudi ukrepanje držav članic, ne samo na evropski ravni, ampak jasno je treba povedati, da bodo tudi države članice morale sodelovati usklajeno in da bomo probleme lahko re reševali samo, če bodo države članice pokazale ustrezno zavezanost. Šulce. Hvala lepa. Gospod Šulce. Ja, ich möchte Herrn Pirinski nochmal. Najprej se želim zahvaliti gospodu Pirinskemu za zelo dober osnutek eh, poročila. Tudi sam lahko rečem, da je veliko pomembnih stvari že bilo povedanih. Sam bi rad povedal le še to, da potrebujemo obvezno sodelovanje držav članic, le tako se bomo lahko borili proti delu na črno in tako bomo lahko zagotovili večjo pravičnost za tiste ljudi, ki vsako jutro vstanejo, gredo na delo in plačujejo davke. In zato se mi zdi, da je to platformo treba podpreti. Vendar pa v različnih državah članicah v Evropi tudi različno razumemo, kaj je delo na črno. Tudi različne strukture imamo za boj proti delu na črno in manjka nam eh, skupna veljavna definicija dela na črno, ki bi bila uporabna v vseh državah članicah. Zato bi ta platforma morala imeti bolj značaj mesta za izmenjavo informacij in izkušenj. Mislim, da bi lahko vključili tudi dokumente eh, sveta, če si pogledam samo člena 11a in 11b. Tudi, če si pogledamo 11. člen dokumenta komisije, tu je govora o preverjanju. Morda tu nismo šli dovolj daleč. In ta enajsti člen bi zato bilo potrebno še dopolniti. Sam nameravam tu uložiti predlog spremembe. Tisto, kar se meni zdi pomembno in kar je tudi bilo že večkrat omenjeno, pa je to, da zagotovimo, da bodo tu zastopani strokovnjaki iz posameznih držav članic, ki bodo trajno sodelovali. Torej potrebujemo strokovnjake, ki bodo trajno, ki bodo na dolgi rok lahko sodelovali pri tej platformi. Gospod Malta. Najlepša hvala. Čeprav nismo sodelovali pri tem delu, se zahvaljujem poročevalcu gospodu Pirinskemu za njegov predlog. Seveda, delo na črno je treba preprečevati in tudi odvračevati od njega. Ampak kaj se pa dogaja v resnici? S pomočjo vaše politike vrčevanja in eh, s pomočjo vaših fiskalnih politik ste skrajšali verigo na obeh koncih, tako pri delodajalcih kot pri podjetjih. In eh, kakšna je zdaj izbira, ki jo imajo podjetja. Podjetja ali lahko propadejo in zginejo, potem imajo na izbiro, da preselijo proizvodnjo v tujino ali tretja možnost, da uporabijo napotene delavce. Francoski primer. Te delavce plačajo 3 ali 4 evre na mesto 15 evrov ali kaj podobnega. In potem ima podjetje še eno možnost, da uporabijo um, ljudi, ki opravljajo tako imenovana javna dela in da pri um, gospodinskih delih op, najamejo delavce, ki so delavci na črno. Kaj pa je zdaj preostalo delavcem? ali da še vedno računajo na pomoč države, ki pa je vedno manjša, zdaj, ko imamo to politiko vrčevanja, ali pa da na nek način pač napolni hladilnik in pripravi, pridobi dovolj hrane za otroke, ali pa da gre v menzo, kjer dobijo hrano eh, kot pomoč. In torej, kaj se je zgodilo v Evropski uniji? Obojni, tako podjetja kot delavci, morajo zaradi politike varčevanja uporabljati delo na črno. In torej obe strani lahko preživita samo s tem delom. In tako tudi bo, če ne bomo imeli dobre politike za zagon gospodarstva in da bomo s tem odpravili politike varčevanja. Thank you, Mr. Hvala lepa. Gospod Benefe. Hvala. Najprej gospod Pirinski. Čestitke za osnutek besedila. Moram reči, da je to zelo domišljena podlaga za razpravo, kot so že dejali kolegi. Strinjam se z večino pripomb. Strinjam se tudi s splošnim pristopom poročevalca povsem podpiram predlog, da bi tako v naslovu kot tudi v samem besedilu vključili regularizacijo. Zelo pomembno je tudi, da skušamo izboljšati delovne in življenske pogoje evropskih državljanov. Dostojno in regularno delo morajo imeti vsi. Evropa se mora osredotočiti na ustvarjanje delovnih mest, da bi išli iz krize. Ta platforma nam mora pomagati pri doseganju tega cilja. Zato bo zelo pomembno, da prispevamo k oblikovanju te platforme, pri čemer moramo imeti v mislih njeno učinkovitost in njeno evropsko dodano vrednost. To pomeni, da mora biti ta platforma enostavna in učinkovita. Prav tako mora biti operativna, vendar pa ambiciozna pri svojih sklepih. Biti mora pregledna, vključujoča, sposobna interakcije s socialnimi partnerji, inštitucijami, agencijami. Tudi sestavljati jo moramo predstavniki vseh teh. Pomembno je, da pri mizi sedijo vsi socialni partnerji. Mislim, da bomo vlogo morali dobiti tudi za mrežo javnih eh, uslužbencev, zato da bi povečali uh, sinergije na nacionalni in evropski ravni, da bi dejansko se povezali z vsemi že obstoječimi mrežami. Sodelovanje v tej platformi mora biti obvezno. To je edini način, kako lahko ta platforma zadosti svojemu namenu. Aktivno članstvo vseh držav članic je nujno, da dosežemo uh, cilje. Še zlasti, ko gre za boj proti uh, nepošteni konkurenci, nezakonitemu priseljevanju in tako dalje. To je seveda zelo pomembno tudi za nekatere naše bolj konzervativne kolege, zlasti in tudi iz Združenega kraljestva. In njihovo polno sodelovanje bo zato zelo pomembno za delovanje platforme. Ampak, kot je že povedal gospod Pirinski v svojem nagovoru pred par minutami, prvi in glavni cilj platforme mora biti pomagati delodajalcem, da se izognejo nelojalni konkurenci zaradi dela na črno. Zato bi zaključil in poudaril, kako pomembno je, da vključimo platformo v proces Evropskega semestra. Ta platforma mora imeti možnost, da da mnenje ali pripravi poročilo, ki gre eh, odboru za zaposlovanje, parlamentu, svetu, komisiji. Dajati mora praktične predloge, da bi dosegli napredek v boju proti črnemu delu. Kar pa zadeva socialne kazalce, lahko tudi tu platforma odigra zelo pomembno vlogo. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Lenars. Eh, eh, Hvala za besedo. Dokaj zadovoljnem sem s predlogom. Študija izvedljivosti je bila izvedena pred štirimi leti, tako da je res skrajni čas za ta predlog. Poročilo gospoda Pirinskega izpostavlja tudi razočaranost nad tem, da komisija ni bila zavezana temu predlogu. Mislim, da bi lahko še bolj izpostavili elemente, pri katerih bi lahko bili še bolj ambiciozni. Najprej bi lahko razmislili o izboljšanem iz izboljšani izmenjavi informacij. To je eden izmed, eh, ena izmed resnih težav pri boju proti delu na črnu ne gre samo za to, da moramo razmišljati o zadevah. Treba je torej res ukrepati. V resoluciji Evropskega parlamenta torej želimo platformo, ki bi se borila proti delu na črno in lažni samozaposlitvi. Vemo, da so to zelo pomembni elementi. Tu pa manjka nekoliko to, da bi izpostavili svetovalno ulogo platforme. Vidimo nekatere šibke elemente v zakonodajni verigi, lahko predlagamo sicer zakonodajne pobude, moramo pa zagotoviti dobro besedilo. Besedilo je torej treba izboljšati. Treba je zagotoviti, da bo ta platforma začela delovati, dejansko delovati v čim krajšem času. Razmisliti, razmisliti o čim boljši izmenjavi informacij in o tem, kako zagotoviti dovolj sredstev inšpekcijam za delo v posameznih državah članicah, da opravijo svoje delo. In države članice so pristojne za to. Menim torej, da kot je dejala gospa Tomc, da je treba vdihniti nekoliko več življenja temu predlogu, da zares zaživi. Pri tem pa ne smemo v predlog unesti preveč obveznosti in novih dodatnih eh, pobud, ki bi jih eh, na koncu dodali tej platformi. Kajti drugače mislim, da bomo uvedli preveč ovir za vzpostavitev te platforme. Če želimo, bo ta platforma lahko dobro urodje, dobra podlaga, na ki temelji na fleksibilnem pristopu in bo, ki bo dejansko prinesla dodano vrednost. Hvala. Hvala. Morda imamo časa še za nekaj odzivov strani komisije. Gospod eh, Green je tu. Komisija je tudi bila omenjena v nekaterih prilogih. Prosim, komisija. Eh, eh, Hvala, predsednica. Hvala, gospod poročevalec, za to, da ste se lotili tega spisa za hitrost odzivanja in za tega, kako resno ste pripričani v to, da moramo ukrepati tudi na, Evrop, na ravni Evropske unije in pri tem sodelovati ter povečati dodano vrednost tega, kar dodaja, obstaja sedaj. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci, ki so podprli komisijino željo, da se ustanovi platforma, pri tem pa so vseeno upoštevali razlike med državami članicami, ki bodo sodelovale v tej platformi. Imam pa tri pripombe. Prva v zvezi s cilji. vračam se k centralnim oziroma srednjim ciljem predloga komisije. To je okrepiti sodelovanje med državami članicami in zadevnimi akterji, zato da bi bolje izvajali nacionalne in evropske predpise, tako na področju preprečevanja kot kaznovanja dela na črno. Potem tudi zagotoviti orodja za večjo tehnično zmogljivost agencij v državah članicah, ki delajo na področju boja proti delu na črno. Kot je predlagala ena poslanka, je zato vprašanje, kako bomo zapisali cilj regularizacije dela na črno, potrebno dobro premisliti, kako bomo to zapisali. Seveda je eden od ciljev platforme ustvarjanje zakonitih delovnih mest. Regularizacija dela na črno je popolnoma legitimna razprava. V nekaterih državah članicah obstajajo zelo zanimive izkušnje na področju regularizacije in amnestije, vendar je treba te izkušnje se še oceniti in to bi platforma lahko naredila. To lahko ustreza posebnim potrebam v nekaterih državah članicah in v nekaterih sektorjih. Ni pa nujno, da bo to vedno ustrezna rešitev za vse sektorje dejavnosti. Zato se je treba skloniti tudi nad to vprašanje. Potem drugič. Slišali smo, da gospod poročevalec poudarja tudi ulogo inšpektorjev za delo. To je zelo pomemben vidik, kajti to je eno od orodi, ki jih imajo države članice za to, da ugotovijo in preprečijo delo na črno. Ampak naj spomnim, da je bil cilj predloga komisije, da ne delajo samo inšpektorji za delo, kajti v nekaterih državah članicah inšpektorji oziroma inšpektorati niso zadolženi za boj proti delu na črno, ampak da se vključi tudi različnih organizmov, ki delajo na področju preprečevanja in odkrivanja te oblike dela. To pomeni, da si želimo celovit prestop, sodelovanje z upravo, socialnimi službami, davčno upravo, službami za socialno varnost in tako naprej. Zato, da pač ne bi imeli občutka, da to vprašanje zadeva samo inšpektorate za delo. In potem še tretja pripomba, vprašanje upravljanja ali vodenja. tukaj je več uh, akterjev v predlogih sprememb gospoda poročevalca. Naj spomnim, kot so povedali že nekateri govorniki pred mano, tukaj se je treba prizadevati za dodano vrednost, pa tudi za, dodan, za učinkovitost dela platforme, te za celovito skladnost delovanja te platforme. Seveda, pozoren bralec je gotovo opazil, da komisija ni več članica platforme in to na podlagi predloga spremembe gospoda poročevalca. Naj povdarim, da bo treba o tem ponovno razpravljati. Torej, zakaj mora biti komisija članica te platforme in je predsedovati? obstajajo pač različne oblike koordinacije, ki, lahko, ki jih komisija lahko zagotavlja. Lahko naprimer poveže različne dejavnosti, različne odbore, naprimer slik, eh, potem odboru za, dela, za koordinacijo dela social, organov za socialno varnost, potem lahko komisija zagotovi tudi več koordinacije pri boju proti delu na črno. Delamo tudi že na področju zagotavljanja kontinuitete dela. In komisija si, se, si prizadeva tudi za zagotavljanje ustreznega ravnovesja pri ukrepanju. Imamo različna urodja, da lahko zberemo različne analitične ekspertize. Pri tem pa ima komisija tudi posebno odgovornost v okviru evropskega semestra. Na zadnje, komisija je tudi tista, ki zagotavlja skladnost pri finančnih in tehničnih sredstvih, ki jih upravlja komisija. Tukaj govorim o računalniškem IT sistemu, kot je naprimer projekt EIC ali sistem IMI, ki se uporablja za notranji trg. Tako. To so, bile potreb, to so bile pripombe v zvezi s tem, da je potreba potrebno zagotoviti večjo učinkovitost v delu platforme. Eh, Najlepša hvala. Zadnji pa je gospod Pirinski, prosim. Eh. Hvala, predsedojoča. Najprej bi se seveda rad iskreno zahvalil vsem, ki so spregovorili. hvala vsem, ki so nasplošno podprli glavni pristop v poročilu. Hvala tudi za premišljene in pomembne pripombe, ki jih bo seveda treba vključiti v delo, ki je pred nami. Res je, kar nekaj predlogov sprememb je v tem poročilu, torej predlogov sprememb k predlogu komisije. Ti predlogi sprememb so rezultat um, razprav, ki so potekale v času priprave poročila. Najlepša hvala seveda vsem, ki so mi pomagali pri oblikovanju poročila. Kot veste, ena sama oseba ne more pripraviti to vrstnega besedila. Čim krajši bom in dotaknil se bom vprašanj, ki smo jih slišali v posameznih izjavah, ne bom torej šel po kronološkem vrstnem redu. Najprej se bom dotaknil opredelitve, o čem je torej govora, ko govorimo o delu na črno. To je vprašanje, ki ga je predvsem izpostavila gospa Kuneva. Dotaknili pa so se ga tudi drugi. Delamo torej z opredelitvijo komisije iz leta 1999 pravzaprav. Orodje, ki ga uporabljamo sedaj, je torej ideja, da je čr delo na črno plačana dejavnost, ki ni nezakonita. Ne gre za dejavnost, ki je sama po sebi nezakonita, ne gre za kaznivo dejavnost. Gre za to, da ta dejavnost ni prijavljena javnim organom. Ko se zastavlja vprašanje, kaj imamo v mislih z regularizacijo Naj enostavno odvrnem, da gre za to, da je delo prijavljeno. Če je delo prijavljeno, to pomeni, da za to delovno mesto velja celotna delovna pravna zakonodaja, zakonodajna področja davkov in socialne varnosti, kot velja za katerokoli drugo delovno mesto v katerikoli državi članici. In tu bi se dotaknil prejšnje razprave o temeljih pravicah. Ideja vključenosti je bila izpostavljena kot osnovni pristop. Govore je torej o vključevanju delavcev v reguliran, urejen, zakonit trg dela. In takoj se zastavi vprašanje, zakaj to delo ni prijavljeno, gospa predsedajoča. In tu mislim, da moramo biti zelo eksplicitni. Zagotovo obstajajo močni interesi, močna omrežja, ki si prizadevajo za izkoriščanje delavcev. Obstajajo podjetja, ki so vsekakor pripravljena sodelovati na področju nepoštene konkurence. Tako da ni tako preprosto prositi ljudi, da začnejo prijavljati delo. Gre za usklajen ukrep, zato da bi nastopili proti zelo močnim interesom, zaradi katerih prihaja do neprijavljenega dela. In če pravite, da nima smisla vzpostaviti platform ali mehanizmov, ko smo se znašli v času zategovanja plus pasu, ki privede ljudi v to situacijo, pa naj vam odvrnem ravno obratno. Ravno v teh hudih okoliščinah je še toliko bolj potrebno, da delamo na tem področju, zato da bi odpravili delo na črno. Seveda si moramo pri tem prizadevati tudi za odmik od eh, politike varčevanja, krasti in vzpostaviti novih delovnih mest. Si, zato si komisija tudi prizadeva prek um, evropskega semestra in tudi drugih instrumentov. Želi torej doseči premik od uh, prekarnih oblik um, dela, o katerih smo spregovorili prejšnji teden v Strasburu in tudi v kontekstu pregleda evropskega semestra. Tu gre torej za dvoje vprašanj. Najprej, treba je vzpostaviti močnejšo platformo, ki vključuje več obveznih elementov. In po drugi strani je treba upoštevati legitimen pomislek, ali se odmikamo od načela subsidijarnosti in ali postavljamo države članice v situacijo, s katero se ne morejo strinjati. Kaj želim torej povedati? Doseči moramo naslednje v to platformo moramo res vključiti strokovnjake za to vrstna vprašanja. Seveda tu ne gre samo za inšpektorate za delo, gre tudi za strokovnjake, ki se lahko spustijo na praktični ravni v zelo konkretno razpravo in ki ne razpravljajo samo na splošno. Mislim, da bomo s tem procesom lahko vzbudili tudi večje zaupanje. Tako bomo zagotovili tudi izmenjavo dobrih praks in se dogovorili vsaj glede skupnih pristopov. Se torej zedinili glede pristopov, ki bi lahko delovali v več državah članicah. Tako da najlepša hvala um, kolegom in um, hvala poročevalcem v senci, dejali so, da se bodo dela lotili z namenom, da bi dosegli skupen predlog, ki bo vključeval potrebno stopnjo fleksibilnosti. Pri tem ne želimo zapraviti možnosti, da vzpostavimo forum, kater, pre katerega lahko Evropska unija doseže pozitiven razvoj na tem področju. Treba je mm, privabiti tudi vse države članice in strokovnjake na tem področju in ne nazadnje tudi komisijo. Če se dotaknem zadnjih pripomb komisije glede upravljanja, naj povem, da bi bilo najbolje, če bi strokovnjakom iz držav članic dali največjo možnost pri vodenju te pobude, pri tem pa bi jih komisija lahko podprla. Hvala. Hvala, gospod Pirinski, najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali pri tej zelo zanimivi razpravi. Časovnica je naslednja. Rok za predloge sprememb je 15. december. Sprejetje v odboru pa je predvideno 26. februarja saj trenutno si prizadevamo za ta rok, lahko pa se bodo zadeva še spremenile. In ne nazadnje, še točka, ki ni ravno najkrajša, sicer na dnevnem redu, gre za razrešnice. Tu gre za šest osnutkov mnen glede razrešnic za leto 2013. Besedo bom dala pripravljalki mnenja, gospej Harkin. Prosim. Hvala, predsedujoča. Samo vprašala bi vas, želite, da se lotim posameznih mnen? Sami se odločite, kako bo najbolje. Potem pa bom šla po posameznih mnenjih. Um, bom kratka, vem, da imamo na voljo pol ure. Ne vem sicer, koliko mm, dolgi bodo kolegi pri pripombah, ampak mislim, da res, če grem po posameznih mnenjih, bo to bolje. Pravzaprav mislim, da imamo časa do 6.30, pravi predstojoča, ampak takrat verjetno ne bo več veliko poslancev v dvorani. Da, da razumem. Torej, prva točka se nanaša na splošno razrešnico, razrešnico za splošni proračun EU. Kratke pripombe, prišlo je do manjšega znižanja glede ocene stopnje napake, to je treba priznati. Potem tretji odstavek. Tu sem si pogledala mnenje sodišča glede nepravilne porabe na tem področju politik. In tu omenjam tri ele elemente. Neutipljivo naravo, naložbo človeške vire, potem vključevanje manjših um, izvajalcev storitev in po mojem mnenju je to eden izmed ključnih elementov. Ko gre za gospodarske subjekte na nacionalni ravni, ki so manjšega osebe in upr obsega in uporabljajo ne samo Evropski socialni sklad, ampak sklade Evropske unije na, na splošno, slišimo vedno znova pritožbe glede birokracije, glede zapletenosti in ljudje na tej fazi pravijo, da se naslednjič pravzaprav ne bodo prijavili za sredstva, ker je to pretežko. Potem pa jim poskušam razložiti, da po drugi strani moramo sodelovati tudi z računskim sodiščem in da morajo biti zadeve pravilno predstavljene. In tu naj omenim, da je veliko posrednikov na nacionalni ravni. In tudi sodišče je dejalo, da na nacionalni ravni se pogosto organi pretesno držijo črk pravil. Tako da poskušam, da bi pri teh manjših operaterjih in eh, v odnosu do računskega sodišča se spustili v razpravo in ugotovili, kje prihaja do težav. Čeprav je veliko posrednikov, in čeprav potekajo razprave, nekatere težave še vedno ostajajo. To je torej splošna pripomba. Še ena pripomba, ki bi jo prodala, pa je, kot pravi sodišče, je pomembno, da morajo biti to projekti dodane vrednosti. Včasih želijo države članice porabiti denar, ki jim je bil dodeljen in ga porabijo samo zato, da ga porabijo. Zadovoljna sem bila tudi da je komisija oblikovala nove smernice za to, da bi okrebila zanesljivost upravljanja in preverjan v program, naslednjem programskem obdobju. In te smernice bodo predstavljene tudi državam članicam ob koncu tega leta, tako da upam, da bomo tudi s tem izboljšali splošno situacijo. Toliko za enkrat. Hvala. Najlepša hvala. Zelo jasni in učinkoviti ste bili. Pa Poglejmo, če je gospod Rowling tu. Vi ste poročevalec v senci za ELS, prosim. Hvala. Lahko se samo pridružim tej smeri, ki jo je predstavila že poročevalka. Mislim, da imamo zdaj tukaj zelo dobro podlago za mnenje tako kot poročevalka povdarjam, da je treba vzpostaviti dialog z akterji, kajti na terenu smo tudi mi ugotovili, da tukaj se pojavljajo številne težave za majhne izvajalce. Ne gre samo zato, ker so majhni, ampak eh, gre za vse veli, za omejitve, s katerimi se srečujejo zaradi te vrste operacij. Najlepša hvala, gospod Pirinski, za SND. Uh, Hvala. Tudi sam se strinjam z oceno gospe Harkin v osnutku mnenja. To mnenje je želo, zelo usklajeno z glavnimi načeli, ki bi jih morali upoštevati glede razrešnic splošnega proračuna. Glede točk, ki jih je izpostavila sama, Ne povem, da je v tretjem odstavku smiselno povdariti, pomislek, ki ga je izrazilo računsko sodišče glede neskladnosti s pravili za javno naročanje. Računsko sodišče meni, da je to še vedno relevantno, ko gre za projekte v okviru Evropskega socialnega sklada, čeprav um, manj pogosto prihaja do teh težav. Gre torej za splošno ugotovitev, da bi komisija morala delovati proaktivno in uh, pri pomoči k temu, da se napake preprečijo. Ne pa samo, da se sodišče osredotoča na to, da se popravljajo že storjene napake. V sporočilu je komisija že spregovorila o tem, ko gre za zaščito evropskega proračuna do leta 2015, tako da bi podprl dejstvo, da je bil ta pristop izpostavljen. To lahko priporočimo komisiji. Hvala. Ronja Kari. Hvala. Rina Ronja Kari. Najlepša hvala. Hvala za zelo dobro pripravljalno delo. Nimam pravzaprav več kaj dodati, ker se nasplošno strinjam z mnenjem. Všeč mi je, da pripravljavka mnenja izpostavlja pomembnost dialoga med komisijo in manjšimi operaterji. Imam pa še naslednje pripombe. V preteklih letih je Evropska unija močno prispevala mm, k državam, k delu podjetij, ki so se preselila iz ene države članice v drugo državo članico. Zanima pa me, zakaj bi mi plačevali za to vrstne premike. To smo že izpostavili in od komisije zahtevali drugačne prakse. Tu gre za subvencije, s katerimi bi lahko ustvarjali nova delovna mesta ta. Ne bi pa smeli delovnih mest prenašati v druge države. Hvala. Želi besedo še kdo iz komisije glede splošnega poročuna? Komisija, prosim. Yes, thanks, uh, da, najlepša hvala, predsedujoča. Naj se najprej zahvalim pripravljalki mnenja in članom odbora. Hvala za ta osnutek mnenja, ki ga zelo pozdravljamo. Uh, Komisija meni, da mnenje odraža dobre rezultate, ki smo jih dosegli na področju zaposlovanja in na področju socialnih zadev. Gre za rezultate, ki smo jih dosegli v preteklih letih pri izvajanju proračuna. Tu naj izpostavim, da je prišlo do zmanjšanja ocene stopnje napredka napake in da smo izboljšali uporabo sredstev, ki znašajo približno 14 milijard evrov. V poročilo pozdravljamo tudi dejstvo, da spodbujate poenostavitev zakonodaje, torej tudi to, da poskušamo izvajati bolj učinkovito sklepe računskega sodišča. Komisija si tu prizadevala za poenostavitev torej tudi ko gre za preprečevanje prekomerne ureditve tega področja v državah članicah. Zato si res prizadevamo, tako da bi podaril, da regulativni okvir za proračun um, v tem obdobju podarja in še krepi možnosti za poenostavitev sodelujemo z državami članicami in jih pozivamo k temu, da te poenostavitve tudi upoštevajo v novem programskem obdobju. To je vse z naše strani. Hvala. Uh, Hvala. Gospa Harkin, še agencije morda? Like še sklepno pripombo glede te točke. Morda se sama sicer ne zavedam najbolje tega področja, ampak um, za namene nadaljne razprave bi bilo dobro spregovoriti o poenostavitvi in ugotoviti, kako to deluje. V odboru Agri smo vedno znova uporabljali te izraze in nismo bili vedno čisto prepričani, ali nam je poenostavitev tudi uspela. Toliko o tem. Tako. Naslednja je. Agencija za zdravje in varnost pri delu. Samo pripomba ali dve na tem mestu. Kot pri vseh drugih agencijah je računsko sodišče dejalo, da so transakcije zakonite in pravilne in da je finančni položaj pošteno predstavljen. Podala sem samo še pripomba ali dve glede poteka dela glede uporabe spletnih orodij za MSP-je, ko gre za področje varstva in zdravljenja pri delu. Vedno znova govorimo o teh orodjih v okviru našega odbora, torej kako podpreti MSP-je v tem podlegu. Gre tudi za sprejetje večletnih programskih načrtov. Tu ni nikakršnih um, nepredvidenih prenosov, kar je pomembno. Uh, agencije si torej prizadevajo, da izvedejo letni delovni načrt. Če si pogledamo še pripombe, ki jih je na zadnje podalo računsko sodišče, naj povemo, da pozdravljamo popravne ukrepe, tako da smo gotovili, da je prišlo do znatnega izboljšanja pri izvajanju letnega delovnega načrta. Torej, zmanjšanje stopnje odpovedi, ko gre za prevzete obveznosti. Marca je bil bilo objavljeno, torej poročilo, prav tako je bilo poročanje o izvajanju proračuna v preteklem letu bilo preučeno tudi z vidika dodelitve sredstev za človeške vire in dodelitev sredstev za projekte, ki bodo izvedeni v letu 2014. Nekaj je bilo tudi vprašanj glede zaposlovanja in plač zaposlenih, pa so bila tudi ta vprašanja razrešena. Hvala. Najlepša hvala. So pripombe? Če ne, potem nadaljujemo z naslednjo agencijo. Tu gre za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja. Again, uh, CDFOP, uh... Najlepša hvala. CDFOP. Tudi tu računsko sodišče ugotavlja, da so transakcije zakonite in pravile in finančni položaj pošteno predstavljen. tako kot pri prejšnji fundaciji smo si pogledali popravne ukrepe, ki jih je naročilo računsko sodišče in tudi priporočila parlamenta. Na podlagi tega smo zadovoljni, da je prišlo do napredka, ko gre za proračunska načela dela po proračunskih obdobjih. Prav tako smo izvedli ex post, ex post in ex ante oceno glede izvajanja proračuna v odnosu do nacionalnih partnerjev. Prav tako je bilo nekaj pomislekov glede najemanja osebja pri enem ali dveh zaposlenih, pa smo gotovili, da je tu prišlo do napredkov. Dodatna pripomba, ki bi jo podala, pa je naslednja. Leta 2014 bo CDFOP eh, izvedel prvi pregled veščine Evropske unije, EU Skill. Mislim, da je to izrednega pomena. Sploh sedaj, v času krize. Včasih se mi zdi, da primankovanje veščin razumemo kot neusklajenost veščin. Pri neusklajenosti veščin gre seveda tudi za pomankanje veščin, ampak to zaobjema tudi še nekatere druge elemente. Gre tudi za tiste posameznike, ki so preveč usposobljeni za posamezno delovno mesto in podobno. V tretjem odstavku sem navedla tudi stavek iz dokumenta, ki ga je zapisal CDFOP. In tukaj, tukaj mislim, da gre za pomembno, pomemben element. Gre za zaskrbljenost, da majhno pre, povpraševanje, da obrnemo trend ma, premajhnega povpraševanja in nezadostnega najemanja. Tako bi odpravili neusklajenost eh, veščin in eh, zaposlenost na nižjem delovnem mestu. Nekateri menijo, da če ljudi dovolj usposobimo, če jim damo prave veščine, da bomo s tem rešili tudi vprašanje brezposelnosti. Ampak, um, kot je jasno izporočila CDFO, pa so zadeve li, veliko bolj nijansirane. Yes, euh, Pripombe? Da, izvolite. Pozdravljamo delo, ki je bilo tukaj opravljeno. Uh, CDFO popravlja zelo pomembno delo, po drugi strani pa je treba povedati, da je, bilo, da je treba biti pozoren tudi v zvezi z podatki o odobritvah za prevzem obveznosti. Vedno je treba pogledati tudi prihod naslednja leta in vedno je to tukaj treba upoštevati problematiko zgradb. Hvala. Mr. Pirinski. Uh, Gospod Pirinski. Hvala, predsednica. Rad bi povedal, da sem prepričan, da so predlogi gospe Harking taki, da zelo dobro odražajo ugotovitve računskega sodišča in opozarjajo na tiste stvari, pri katerih je treba nadaljevati z delom. V zvezi s tem bi rad povdaril, da je računsko sodišče ugotovilo, da računovodski izkazi ustrezno odražajo njihovo stanje ter da so transakcije zakonite in pravilne. Zato je treba ugotoviti, da agencije, kot so te, ki jih zdaj obravnavamo, imajo zelo pomembno vlogo pri funkcioniranju, pri delovanju Evropske unije. Tukaj je potem zelo pomembno tudi vprašanje usposobljenosti oziroma veščin. Mislim, da to velja, kar sem povedal za vse štiri agencije, o katerih zdaj govorimo. We'll... Hvala. Prehajamo na Evropsko fundacijo za usposabljanje. Gospa Harkin. Again, um... Hvala, ponovno. Tudi tukaj je računsko sodišče ugotovilo, da so računovodski izkazi ustrezni, zakoniti in da ustrezno odražajo situacijo. Naj izrazim priznanje Evropski fondaciji za napredek opravljen v partnerskih državah. Pomembno je, da priznamo delo, ki je bilo opravljeno. Postavlja, postavljalo se je vprašanje zaradi visokih bančnih izkazov leta 2013 in smo v zvezi s tem dobili odgovor na 31. decembra. 2013 je bilo stanje na bankah zelo visoko, ker so dobili že prvi obrok, obrok za nove subvencije, ki je bil plačan vnaprej. In uh, to so bili že bila že prva izplačila za dva pomembna projekta, torej smo imeli tukaj obrazložitev. In tukaj se strinjamo z ugotovitvijo računskega sodišča, da bo skupen postopek naročanja izveden za določene projekte. To je zelo pomembno, zato da lahko različne agencije sodelujajo na tem področju. in tukaj so dosegli 99 odstotno realizacijo ciljev, ki so si jih zastavili v svojih programih in potem naj omenim še napredek v okviru turin, turinskega procesa. Partnerske države oziroma države partnerice se res so se poistovetile s procesom in tudi to je glavna naloga tega in ko sem to razbrala iz dokumentacije, sem bila z rezultatom res zadovoljna. Comments on that? Kakšne pripombe, komentarji? Okay, then we'll go to the European Foundation for the Improvement. Potem pa prehajamo na Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Izvolite. Hvala. Tudi tukaj so vse transakcije v letnem obračunu zakonite ter finančni izkazi ustrezno odražajo te transakcije. Kar se tiče Eurofanda, naj opozorim, da je prišlo do izboljšanja pri večini ključnih dejavnosti v primerjavi z letom 2012, kar je zelo pomembno prišlo je tudi do precej visokih prenosov v naslovih 2 in 3. V komentarjih na poročilo je bilo navedeno, da je to navezano z nakupom računalniške opreme. Potem je prišlo tudi do nekaterih nepredvidenih popravil v višini 69 tisoč in do nekaterih prenovitvenih del, ki so, traja, ki so znašala več kot 230 tisoč evrov. Hkrati je bilo tudi kar nekaj prenosov, zaradi tega, ker so hoteli pove, povečati obseg nekaterih projektov. Potem decembra 2013 je, bila, je bilo naročilo storitev za leto 2014 in potem je prišlo do poznega, poznega naročila in tudi do poznega izdajanja računov pogod strani izvajalcev. Um, torej, obrazložitve smo dobili in zdi se nam, da je vse, kar so naredili, zapisano oziroma se odraža v finančnih izkazih. znanstvena vrednost raziskovanja eh, te Evropske fundacije se je zelo povečala v primerjavi s prejšnjim letom, kar tudi jasno kaže, da zagotavljajo visoko kakovostne informacije in to je to, kar potrebujemo. Hvala. Hvala. Pripombe v zvezi s tem? Pirinski. Izvolite, Pirinski. Uh, Čisto na kratko v zvezi s to fundacijo. mogoče so kolegi ugotovili, da obstaja fundacija, ki bo morala veliko opraviti v okviru nove platforme za boj proti delu na črno. To bo kot nekakšen center znanja in center za zbiranje informacij. In ta fundacija ima že zelo impresivno preteklost pri študijah na področju dela na črno, zato je treba natančno spremljati način, kako porablja svoj denar. Hkrati pa je treba upoštevati tudi ambicije fundacije in njene rezultate in zato tudi si zasluži podporo za ustrezno porabo sredstev. Hvala. Najprej idemo na zadnje poročilo. Oprostite, gospod Rowling. Popolnoma se strinjam z predlogom, ki je pred nami. Rad bi samo povdaril kakovost in pomen dela, ki ga opravlja ta fundacija. To dokazuje, da je veliko del Evropske fundacije navedenih tudi v poročilih, ki jih pripravlja Mednarodna organizacija dela. Hvala. Um. Zdaj pa še zadnje poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za proračunsko leto 2013, uspešnost, finančno upravljanje in nadzor. To je zadnja točka na tem delu dnevnega reda. Gospa Harkin. Hvala. Če se odzovem na to, kar sta povedala kolega v zvezi z prispevkom agencij za naše delo, ne samo v našem odboru, ampak tudi v drugih odborih in za cilje iz strategije 2020, kajti brez njihovih informacij sploh ne bi vedeli, kam točno gremo. Zelo pomembno je, da različni uh, programi, bodi si EU 2020, torej da ti programi in strategije odražajo različne politične prioritete. To pomeni, da morajo biti s temi prioritetami skladni, da jih morajo podpirati in se vanjo vključevati. Odstavka 2 in 3 se sklicujeta na načrt in skupni pristop. Sklenjen je bil skupni pristop leta 2012. Dogovorili so se parlament, svet in komisija, to je bilo julija. Decembra pa je komisija določila, kako bo sledila temu skupnemu pristopu in je pripravila načrt. Mislim, da je pomembna. pomembno, da na hitro pogledamo ta načrt, da vidimo, kaj v njem zapisano in kam nas vodi. Naj povdarim nekaj elementov iz njega. Naprimer, komisija gleda smernice in standardne določbe za sporazum o sedežih. Vemo, kaj to pomeni. Nekateri, to, nekateri smo to uredili, nekateri ne. In potem je del načrta namenjen racionalizaciji delovanja agencij, če se to le da, zato da bi sodelovale in mogoče bi lahko agencija za, eh, pomorska agencija v Lizboni lahko sodelovala v Agenciji za nadzor ribištva v Vigu in pripravlja se tudi za to, da bi lahko sodelovali z, naprimer z nekaterimi vidiki pomorske agencije. In potem tukaj, to so samo nekatere možnosti, o katerih se še razmišlja. V tretjem odstavku pa so tudi razmisliki o predlagani združitvi Europola in Cepola. Komisija je pripravila tudi priročnik za pripravo smernic in priročnik z dobrimi praksami za agencije. Potem še en primer, opredelitev smernic za programski dokument za letno in večletno komponento za poročila o upravljenih dejavnostih. Potem tudi so tukaj smernice za preprečevanje navskrižja interesov, potem smernice za hitro opozarjanje. To so vse stvari za vse agencije. Potem tukaj gledamo tudi uredbo o finančnem okviru za vse agencije ter usklajene obveznosti poročanja, poenostavitev in fleksibilnost pri programiranju, financiranje večletnih projektov in tako naprej. In potem še ena tema, naprimer, trenutno poteka delo na smernicah za prilagojene kazalnike uspešnosti, zato da lahko ugotovimo, kakšni napredki so bili doseženi. In to zdaj agencije, naprimer, že obravnavajo in dokument, kolikor jaz vem, je praktično končan. To so torej nekateri od korakov, ki so bili naredeni v okviru tega načrta za uskladitev dela agencij in za izboljšanje njihovega delovanja, da bodo delovale bolj skladno in enotno. In mislim, da je to zelo pomembna stvar in da spremljamo še naprej, kako to deluje. Eh. Hvala, gospa Harkin. Se želi kdo na to odzvati? gospod Pirinski. Uh, uh, Hvala. Naj opozorim na dva vidika, ki, na katere sem pomislil. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Harkin. In potem eh, obstajajo smernice za dogovor o sedežih, ki so bile pripravljene za decentraliziranje. In leta 2013 je približno ena tretjina decentraliziranih agencij še vedno bila brez sporazuma o sedežih. O sedežu, kar pomeni, da hočemo zagotoviti najboljše pogoje za sedež in hkrati tudi zagotoviti ustrezne prostore za delo in potem smernice o proračunu za uspešnost. Tudi to naj bi, bil, naj bi bilo orodje za večjo uspešnost. Tudi tukaj je treba uskladiti proračun, ki bo spodbujal uspešnost. Potem so tukaj še smernice za ki jih je pripravil Olaf, gre pa za prizadevanja agencij za boj proti goljofijam. V letu 2013 je bilo izvedenih več delavnic in treba je pogledati, ali so res imele te delavnice zaželen uč učinek. Naj podarim, kot je bilo že povedano, naklonjeni smo smernicam, načrtom in drugim ukrepom, ki bi delo agencij naredile še bolj koristno za EU. Gospod Rowling? V zvezi s točko 4 in prizadevanjem po racionalizaciji sem hotel dodati, da to lahko razumemo in podpremo, da pa moramo biti vseeno zelo pozorni na delo, ki ga opravijo agencije, zlasti eh, tiste agencije, ki imajo tripartitno vodstvo, da se ohrani ta njihov tripartitni vidik, ki prispeva k kakovosti njihovega dela. Hvala. Komisija, želite besedo? Izvolite. Na kratko. Strinjamo se z informacijami, ki so bile tukaj podane in z oceno izvajanja skupnega pristopa iz leta 2012 strani komisije. Načrt, ki ga je komisija objavila decembra 2012, vsebuje 90 ukrepov. Vse ukrepe naj ne bi, vseh ukrepov naj ne bi izvajala komisija, nekatere morajo izvajati tudi same agencije ampak je vseeno prišlo do napredka pri izvajanju tega načrta, kljub temu pa moram povdariti en vidik. Med temi ukrepi je tudi to, da je treba revidirati predpise o financiranju teh agencij, še posebej, če so bile posodobljene in če predpisi ne upoštevajo načina upravljanja. To je zakonodajno delo, ki ga mora opraviti komisija in ki ga tudi opravlja. V nekaterih primerjih so revizije oziroma prenovitve že pripravljene, nekatere, za nekatere pa razmišljamo, da jih bomo vključili v delovni program za leto 2015. Hvala. Gospa Harkins, smo s tem zaključili. Najlepša hvala za to rok za amandmaje je 9. december, glasovanje v odboru Empel pa bo 29. januarja 2015. To pomeni, da je sestanek zaključen za vse, razen za koordinatorje. Upam, da boste ostali tukaj, kajti imamo napovedan sestanek koordinatorjev, začel se bo ob šestih in bo kratek. Do takrat pa bomo imeli malo časa. Prosim tudi tolmače, če lahko ostanejo tukaj do takrat, ko bomo imeli kratek sestanek koordinatorjev to bo 30-minutni sestanek, ki se začne ob 6. Ali je to možno? Da, hvala. Mm.